ste zadovoljni. Prehajamo k glasovanju. Hvala. Poročilo gospe Geringer na dnevnem redu. Imamo glasovanje v skladu s ponastavljenim postopku o poročilu gospe Geringer. Glasujemo o poročilu s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. La votazione. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo gospe Geringer. Zdaj pa prehajamo k poročilu BINEF s poenostavljenim postopkom. Glasujemo o poročilu s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Avete votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo. Na dnevnem redu imamo glasovanje s ponastavljenim postopkom poročila Winkler. S poimenskim glasovanjem glasujemo. ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino, čestitamo gospodu Winklerju. Prehajamo k poročilu Hubner s, poimensk, eh, s poenostavljenim postopkom. Poimensko glasovanje glasujemo. Hvala. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto z veliko večino. Čestitamo, gospe Hubner. Prosim, izvolite. Moja naprava ne deluje. Bomo poskrbeli, ne mudoma. Naša služba bo poskrbela. Sedaj prehajamo k poročilu Surjan s poenostavljenim postopkom. Glasujemo o tem poročilu in vas opozarjam, da potrebujemo kvalificirano večino. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Konec glasovanja in eh, sprejeto z veliko večino. Hvala lepo. Čestitamo gospodu Surjano, poročilo Rapkaj. Zaprosil je za besedo gospod Uspaskis. Prego. Izvolite gerbiami kolegos prieš mane vyksta politinis puolimas pranešėjas meluoja kad Jaz e, sem izpostavljen političnemu napadu. Dejansko tu je zapisano, da jaz sem žrtev političnega napada brez dokazov. In primer ni načela policija, ampak varnostni oddelek, ki je politiziran v Litvi. Nisem imel možnosti, da se srečam s svojimi voljivci, ampak sem lahko šel na Tajsko, v Indonezijo. Eh, avtor poročila skuša eh, pa se od vas pridobiti to, da se greste to igro prosim vas, da zaključite. Predal sem vam besedo čisto izjemoma, ampak sedaj ni moč uh, razviti celega govora. To ste že storili v odboru, tega ne morete ponavljati tu na plenarnem zasedanju. Prosim, zaključite. To ni govor, ki bi ga eh, podal na odboru. Nasprotno, nisem, ni mi bilo dovoljeno, da spregovorim in komentiram eh, ta sklep v okviru odbora. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje z dvigom roke. Kdo je za poročilo Rabkaj? Proti? Vzdržani? Poročilo je sprejeto. Poročilo Jakolino. Sporazum med Evropsko unijo in Japonsko. Besedo ima poročevalec gospod Jakolino. Hvala, predsedujoči. Naj pomirim vse, bom čisto kratek. To je prvi sporazum med Evropsko unijo in Japonsko in torej to ima simbolni pomen, precejšnji pomen, gre za pomembno dejavnost, ki nedvomno predstavlja zelo pomemben korak v boju proti organiziranemu kriminalu. Dosegli smo uravnotežen sporazum med različnimi potrebami in to nam zagotavlja, da uh, je eh, rezultat v skladu s pričakovanji. Zato m, mm, priporočam, da to podpremo, kajti to predstavlja nedvomno konkreten korak v skladu z potrebami obeh narodov v smeri modernizacije eh, pravosodja na podlagi dvostranskih dogovorov. Hvala lepa. Hvala, gospod Jakolino. Zdaj pa glasujemo o poročilu s dvigom roke. Za proti, vzdržani, sprejeto. Hvala lepa, čestitamo. Poročilo gospoda Lehnerja. Povezovanje poslovnih registrov. Glasujemo uh, z dvigom roke za proti vzdržani sprejeto poročilo Šrter o razvijanju zaposlitvenih možnosti novega trajnostnega gospodarstva. Besedo ima poročevalka, izvolite. Brevemente. Čisto na kratko. Hvala, predsedujoči. Dragi kolegice in kolegi, rada bi vas opozorila na to, kakšen zgodovinski trenutek predstavlja to glasovanje. Mi kot parlament smo dali v spodbudo za pobudo za zelene delovna mesta. Tukaj dajemo nov manivrski prostor za trajnostno zaposlovanje in dobro delo. S tem sledimo primeru ZDA. Ekonomske spremembe ustvarjajo nova delovna mesta in ohranja delovna mesta. Drage kolegice in kolegi, šest odborov tega parlamenta je sodelovalo pri izdelavi tega poročila. Zahvaljujem se vsem poročevalkam in poročevalcem in zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci, ki so tukaj aktivno sodelovali. In veseli me, da je belgijsko predsedstvo že vnaprej signaliziralo, da bodo to pobudo parlamenta povzelo in da bo to tudi predstavilo svetu, zato da bodo pred, v sklepu sveta septembra pred vrhom to tudi sprejeli. To je pobuda Evropskega parlamenta za prihodnost. Hvala za vašo potrpežljivost. E, Hvala lepa. Zdaj pa glasujemo za dvigom roke za, proti, držani sprejeto. Čestitamo poročevalki. Poročilo gospoda Tržakovskega. Eh, odnosi s Švico, ovire pri dokončnem oblikovanju notranjega trga. Besedo ima poročevalec, ki ga prosim, naj bo res čisto kratek. Oops, okay. the, uh... Naj se zahvalim. Uh... Eh, gospodu Harborju, predsedniku odbora za notranje zadev eh, in vsem poročevalcem v senci, eh, s katerim sem odlično sodeloval. Hvala lepa. Grazie, onorevole. Hvala. Se prehajamo k glasovanju s dvigom roke za, proti, vzdržani. Prejeto z veliko večino, čestitamo poročevalcu. Poročilo gospoda uh, Zalbe Bidegena o dvostranski zaščitni klauzuli sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Korejo. Obravnavamo predlog, uh, ta predlog in glasujemo v uh, svešnju, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeti so bili tudi amandmaji v uh, v paketu. Glasujemo zdaj o predlogu komisije, tako kot je bil eh, spremenjen. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Pre, predajam sedaj besedo poročevalcu v skladu s poslovnikom. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Sporazum o prosti trgovini s Južno Korejo bo v korist nas, ampak tudi Južni Koreje, da se izognemo negativnim posledicam za evropsko industrijo, je potrebno razpolagati z zaščitno klauzulo, ki naj dobro deluje. Vse eh, politične skupine so soglasno prejšnji teden sklenile, da je dozorev čas, da plenarno zasedanje Evropskega parlamenta se izreče o predlogih sprememb, ki so bili sprejeti v odboru za mednarodno trgovino junija tega leta. Gre za predloge sprememb, ki so zelo pomembni za to, da zagotovimo delovanje zaščitne klauzule. Kot veste, bomo glasovali samo o predlogih sprememb in v skladu z 57. členom odlažgamo eh, glasovanje o zakonodajni resoluciji na drugo zasedanje v oktobru. In soglasno smo tudi sklenili, da ne bomo zaprli vrat morebitnemu sporazumu v prvi obravnavi državi, smo prepričani, da bo to eh, uresničljivo. V ta namen je pomembno, da damo jasen znak enotnosti in odločnosti strani vseh političnih skupin. O to tudi pomem, da dosežemo to, da vse Evropski parlament z odločnostjo podpre celotni paket eh, amandmajev. Hvala lepa. Sedaj pa predajamo besedo Evropski komisiji, če želi spregovoriti. Prego. Uh, as commissioner de gucht recalled yesterday the commission dejansko uh, želimo sodelovati s parlamentom v zvezi s tem. Tukaj gre samo za uh, določene amandmaje, ne pa za celotni zakonodajno resolucijo. Uh, Prvi trialog je bil, pred, je bil predviden za avgust, drugi bo 22. septembra. V tej fazi komisija ne želi se javno izraziti za to, da bo lahko trialog v celoti opravil svojo vlogo. Komisija bo zauzela svoje stališče in izrazila svoje obveznosti in to ob priložnosti eh, glasovanja o prvem branju. Hvala lepa, hvala. Sedaj prehajamo k glasovanju v skladu z predlogom poročevalca. Kdo je za, proti, vzdržani, predlog je sprejet. Hvala lepa in čestitamo. Prehajamo k poročilu BOV v skladu s poštenimi prihodni, prihodki za kmete. V zvezi s torej, to temo ob, bomo obravnavali predlog resolucije. Predlog so številka 1. Glasujemo za dvigom roke. Za, proti, vzdržani. Predlog spremembe ena je zavrnjen. Glasujemo o odstavku šest z ločenim glasovanjem za, proti, vzdržani šesti odstavek je sprejet. Glasujemo o osmem odstavku eh, v poločenih delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno. Deseti odstavek eh, poločenih delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. odstavek. Bomo preverjali, kar zadeva drugi del desetega odstavka. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. tokrat sem imel jaz prav, sprejeto. 13. odstavek s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Ta odstavek je zavrnjen. Gospod Konsinger je predlagal ustni predlog spremembe k 21. odstavku. Gospod Köstinger, izvolite. Gospa. Hvala. Prosim, da se v 21. odstavku dopolni besedo za kmetijske izdelke. Besedilo bi slišalo. Hvala. Ci sono opposizioni a e questo. Ali morda kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu spremembe? Ni kolegov, ki bi ustali, da bi izrazili svoje stališče, torej bomo kar nadaljevali. 21. odstavek s poimenskim glasovanjem glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja odstavek 21 je sprejet, 24 odstavek v eh, poločenih delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 25 odstavek, ločeno glasovanje za, proti, vzdržani sprejeto. 28. odstavek, ločeno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. 33. odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 34. odstavek, ločeno glasovanje za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 odstavek v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 odstavek v treh delih, prvi del, ne, se, predsedujoči se je zmon, zmotil. Torej glasujemo. Konec glasovanja. Prvi del je sprejet, drugi del glasujemo. Konec glasovanja. Prejet drugi del, tretji del glasujemo. Konec glasovanja. Tretji del je sprejet. 38 odstavek v dveh delih. Prvi del za. Proti vzdržani sprejet. Drugi del za. Proti vzdrž... vzdržani sprejet. 39 odstavek. Dva dela. Prvi del za. Proti vzdržani sprejet. Drugi del za. Proti vzdržani sprejeto. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 v dveh delih, prvi del. Potem preverjamo 41 eh, odstave, glasujemo, konec glasovanja. sprejeto. Dvainštirideset eh, v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Šestinštirideset prvi del za proti je vzdržani sprejeto, drugi del za, proti vzdržani sprejeto, 47, prvi del za, proti vzdržani sprejeto, drugi del 47. odstavka za, proti vzdržani sprejeto, 52 s poimenskim glasovanjem glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjena. 54 eh, v dveh deljih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto, 61 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto, 62 za, proti, vzdržani sprejeto, 64 za, proti, vzdrž, vzdržani zavrnjeno. Glasujemo torej o odstavku 64, glasujemo. Konec glasovanja. je sprejeto. Uvodna izjava L z ločenim glasovanjem za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava M, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj glasujemo o resoluciji komisije eh, oziroma odbor, odbora, ne, komisije, ki je pristojna v svoji celoti sprejeta, čestitamo. Poročilo gospoda Portasa o financiranju in delovanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Glasujemo o 16. odstavku v poločenih delih prvi del za proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani sprejeto, tretji del za, proti, vzdržani sprejeto, predlog resolucije v celoti za, proti, Vzdržani sprejeto. Čestitamo gospodu Portasu. Prehajamo k poročilu gospoda SVEFKE, izvajanjem pregled uredbe sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah. Predlog spremembe številka ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o predlogu resolucije pristojnega odbora, kdo je za proti, vzdržani je sprejeto. Čestitamo gospodu Zjevki, poročilo Parvanova. Drugi odstavek za proti vzdržani sprijeto. Osmi odstavek za proti vzdrža, vzdržani sprijeto. Bomo preverjali. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Deveti odstavek, poločenih delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno enajsti odstavek, po ločenih delih, prvi del z, za, za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. 18 odstavek, poločenih delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti. Bomo preverjali, torej glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za proti, vzdržani sprejeto, 23 za, proti, vzdržani sprejeto, 12 za, proti, vzdržani sprejeto, uvodna izjava H za, proti, vzdržani sprejeto, uvodna izjava I za, proti, vzdržani sprejeto, uvodna izjava L, L za, proti, vzdržani sprejeto uvodna izjava o poločenih delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava S, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drug, glasujemo sedaj o resoluciji v celoti. Se oprošča predsedujoči drugi del vodne izjave S za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o predlogu resolucije v celoti, kdo je za, proti vzdržani. Čestitamo gospe Parvanovi. Poročilo Pjeti Kajnena. Glasujemo o, pre, o petem odstavku za, proti, vzdržani, sprijeto, deseti odstavek, poločenih delih prvi del za dru, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto, 28, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 odstavek, sedma alineja, za, proti, vzdržani, sprejeto. 35, prvi del, za, Proti vzdržani sprijeto, drugi del za. Proti vzdržani sprijeto. Glasujemo o celoti predloga resoluciji s poimenskim glasovanjem. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino čestitamo uh, gospe Pieti Kajnen poročilo Lokegarda. Predlog spremembe številka ena za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj glasujemo o predlogu, o, re, o resoluciji v celoti ne. Ni potrebno. S tem smo zaključili. Hvala lepa za vaše sodelovanje. In uh, zdaj prehajamo k obrazložitvam glasov in dober tek vsem, ki lahko gredo že na kosilo.